ministri bomo o tem glasovali. Sedaj najavljam eh, poročilo Ane Zaborske o nediskriminaciji na podlagi spola in solidarnosti med generacijami. Gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da se zahvalim vsem kolegicam in kolegom za sodelovanje pri pripravi tega poročila na lasno pobudo. Eh, glasovanje v odboru za eh, pravice žensk je bilo rezultat eh, raziskav. Tako ženske in moški, ki so vključene v v solidarnost med generacijami zaslužijo priznanje, kajti oba spola enako prispevata k ustvarjanju bogatstva, vendar pa tega nimamo vključeno v nacionalne statistične podatke in v računovodske izkaze in zaradi tega smo priča diskriminaciji. Vse ženske in moške bi morali imeti možnost izbirati takšno dejavnost, ki jim ustreza in eh, družba bi jim morala to omogočiti, ne pa diskriminirati, kaj, kaj ti vsa dela niso primerna za vse. To so glavne točke mojega poročila o nediskriminaciji na podlagi spola in solidarnosti med generacijami. Tema mojega poročila je eh, tudi predmet razprave, o prihodnosti Evrope in zaposlovanju. To poročilo je tehnično, vendar pa ima človeško dimenzijo. Vsak od nas se lahko vidi v tem poročilu, kajti vsi go, eh, živimo v eh, okviru svojih eh, odnosov, družbenih odnosov, medgeneracijskih odnosov. Če poskušamo tolmačiti izraz, Eh, solidarnosti med eh, generacijami samo v smislu skrbi za otroke je narobe, kajti gre za eh, odgovornost do naših staršev istočasno, za odgovornost do drugih članov naših družin. In nediskriminacija in solidarnost med generacijami pomeni tudi spoštovanje ljudi življenja okolja to gre za vprašanje socialne pravičnosti ta solidarnost bo podlaga za prihodnost evrope in za dobro vseh državljanov zato moramo znati oceniti to bogatstvo na eksplicitni in pozitivni način. Evropska unija mora zagotoviti politični ukvir, politično podlago za doseganje teh ciljev. Običajno so ženske tiste, ki eh, so najbolj vključene v solidarnost med generacijami, zato se tudi poročilo osredotoča v glavnem na njem. Ekonomisti so z matematičnimi modeli že dokazali, koliko je vredno gospodinsko delo. Potem kažejo demok demografske raziskave, da bi prispevek žensk k BDP-ju bil še višji, če bi priznali gospodinsko delo, ki je sedaj neplačano gledati moramo v prihodnost, ustvariti moramo takšne pogoje, da bodo lahko e, svoje pravice izvajali ženske in moški vseh generacij. Moja politična skupina EPPED s ponosom podpira politiko nediskriminacije kajti ta spoštuje specifičnosti in eh, komplementarnost med moškimi in ženskami. To poročilo je rezultat veliko posvetovanj. Posvetovala sem se z ženskami, z nevladnimi organizacijami. Ravno eh, tako sem eh, spoštovala mnenje skupine ATT Quadmod za zaščito otrok in drugih dveh skupin to eh, poročilo je bilo soglasno podprto v odboru za pravice žensk in upam, da bo tudi jutri dobilo eh, ustrezno podporo. Hvala lepa, gospa Reding. Gospod predsedojoči, menim, da je gospa Zaborska opravila zelo pomembno delo, kajti temo, tema, o kateri govori, je izjemnega pomena za našo družbo. Vprašanje, odvisnosti posameznih družinskih članov od drugih bo še pomembnejše v prihodnje in to zaradi staranja prebivalstva, pa tudi zaradi enakosti med ženskami in moškimi. Za otroke običajno uh, skrbijo ženske, tudi za starejše in zato moramo sprejeti takšne ukrepe, ki bodo ženskam pomagali ostati na trgu dela, ukrepe, ki bodo izboljšali pogoje za življenje družin, zlasti tiste, ki bodo pomagali usklajevati zasebno in eh, družinsko ter delovno življenje. Zlasti, ko gre za eh, skrb za odvisne člane v družini, je komisija eh, pripravila naslednje okrepe filial, eh, staršovski dopust je bil eh, vključen v posvetovanja o sklajevanju eh, družinskega in službenega življenja. Potem se komisija ukvarja tudi z vprašanji, ki so povezana s starejšimi, zlasti s problemi slabega ravnanja s starejšimi. Tu želimo pospešiti modernizacijo infrastrukture in storitev. Potem kohezijska politika eh, bo na podlagi eh, socialnega sklada še naprej financirala pobude na nacionalni in lokalni ravni. Tu je še odprta metoda koordinacije na področju socialne zaščite in socialne vključenosti. Ta povdarja modernizacijo pokojninskih sistemov ki eh, bodo tudi prispevali k boljšemu dolgoročne, eh, dolgoročnemu pristopu eh, k oskrbi starejših ljudi, kar pomeni, da delamo na teh vprašanjih, sodelujemo s parlamentom in parlamentu tudi čestitamo za izjemno pomembno delo, ki ga je upravil. Najlepša hvala. Glasovanje bo jutri, torek. Sedaj. κύριε πρόεδρε ήθελα να παρατηρήσω ότι σε αυτή την έκθεση που ψηφίστηκε με... Πριν προτζήλω ki je bilo v odboru za žensko vprašanje sprejeto skoraj da so oglasno, smo dobili se strani nekaterih kolegov alternativni predlog resolucije in jutri moramo glasovati, rečete. Glas, Izbrati moramo med tem poročilom in pa osnutkom resolucije nekaterih kolegov. Nekaterih kolegov. Ampak eno izniči drugo, kajti ne moramo glasovati o dveh besedilih na plenarnem zasedanju, ne moremo prisluhniti vsem kolegom. Tudi ni predvidena nekakšna razprava potrebujemo ureditev v novem poslovniku, ki bo obravnavala to. Ja, to je pripomba, ki je povezana s pripombo gospe Doyle. Člen 45 natančno opredeljuje čas za govor. In eh, konferenca predsednikov Eh, se je odločila, da bomo to temo obravnavali po tem členu. Eh, prav gotovo bi naš poslovnik moral omogočati bogatejšo razpravo, vendar pa mi nismo tisti, ki lahko kaj spremenimo, ampak seveda smo zabeležili vašo pripombo. Sedaj pa imamo še eno točko, kratka predstavitev poročila gospoda Harberja o predkomercialnih naročilih. Gre za spodbujanje inovacij za zagotavljanje visoko kakovostnih trajnostnih javnih storitev v Evropi. Gospod Harbour. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo primirno, da komisijo predstavlja gospa Re.